prijavo. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za tematsko razpravo o boju proti raku. Obveščam poslance in poslanke, da pri tej razpravi ne bo proste razprave, teda tudi ni mogoče uporabljati modrih kartonov. Odpiram razpravo in dajem besedo avtorju, gospodu Webru. Izvolite, imate besedo. Gospa predsedujoča, gospod komisar, predstavniki in predstavnice sveta. Več kot 40 odstotkov evropejcev, tudi ljudi v tej dvorani, bo v svojem življenju zbolelo za rakom. Vemo, kakšni občutki so s tem povezani. Nihče tega ne želi. Eh, ljudje eh, slišijo, kaj pravijo zdravniki, ampak zavračajo res, realnost, kajti ta je taka, da bo vsak drugi za rakom tudi umrl. Ljudje imajo občutek eh, nemoči in odpirajo se številna eksistencialna vprašanja. Zato so ta vprašanja tudi naša vprašanja na evropski ravni. Tri od štirih evropejcev po anketah zahtevajo, da boj proti raku eh, postane ena od vodilnih tematik v Evropi. Kot ELS želimo uslišati eh, tej zahtevi evropejcev. Evropski raziskovalci so nam že pokazali, kaj se je mogoče doseči z medicinskim napredkom. 8 od 10 pacijentov, ki zbolijo za rakom dojke, eh, ozdravi. Vodilni eh, raziskovalci od severa do juga in vzhoda od zahoda Eh, so eh, prispevali k predložitvi eh, vodilnega načrta, kako v Evropi zagotoviti bolj učinkovit boj proti raku. Zakaj Evropa? Gospe in gospodje, rak je zelo kompleksen in nastopa v neštetih oblikah. Naprimer, pri otrokih se vsako leto pojavi 40 tisoč oblik zelo redkega raka In že zgolj zaradi števila primerov in zaradi podatkov, ki so na voljo, smo lahko v Evropi bistveno bolj učinkoviti v znanosti, če bomo sodelovali. 80 tisoč onkologov, 15 eh, tisoč bolnišnic, na tisoče raziskovalcev in šol se s tem ukvarja. Če nam bo uspelo vse te podatke povezati in pripraviti skupen načrt v boju proti raku, bomo uspešnejši. Profesorica Angelika Ebert, eh, iz Berlina je naprimer napisala, da bi z ambicioznim evropskim pristopom v desetih letih lahko zagotovili, da bo devet od desetih eh, rakov pri otrocih ozdravljenih. Profesor iz Pariza je dodal, da kombinacija preventive, zgodnjega prepoznavanja in učinkovite medicine lahko izboljša eh, Eh, možnost preživetja pacijentov z malignimi tumori za polovico. To je izvedljivo, potrebujemo pa skupno strategijo preventive, proti raku. Eh, najprej poskrbimo, da bomo raka preprečevali. Kot drugo pa moramo vse podatkovne baze v posameznih državah povezati. Evropski digitalni podatkovni center za eh, raka je potreben zato, da se bomo lahko bolj učinkovito borili proti raku. Potrebujemo bolj učinkovito strategijo Eh, zgodnega prepoznavanja eh, in četrtič, nikogar ne smemo pustiti ob strani. Ravno srednje in vzhodnoevropske eh, države poročajo, da je možnost preživetja pacijentov z rakom 30 odstotkov nižja kot na zahodu. To je danes v Evropi nesprejemljivo in z moderno medicino bi tudi v vzhodnji in srednji Evropi lahko izboljšali standardne. Poleg tega pa moramo misliti tudi na svojce, ki jih prizadenejo te primiri raka. Potrebujemo pobudo, ki se bo osredotočala tudi na eh, svojce. Za nas kot ELS je pomembno, da se zdaj tega lotimo. Imamo nov mandat strani volilcev in zagotoviti moramo napredek. Zato mi kot ELS nismo dali pobude zgolj za to razpravo, eh, nismo dali pobude zgolj za eh, krovni načrt na podlagi dosedanjega dela komisije, ampak želimo, da v prihodnje eh, vzpostavimo posebni odbor parlamenta, ki se bo kot odbor ukvarjal s to strategijo proti raku. To je naša želja in eh, želimo jo uveljaviti. Najlepša hvala. Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, gospod Weber. Zdaj pa dajem eh, besedo svetu, ki ga zastopa gospa Tupurajne. Izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, veliko čast mi je, da lahko danes nagovorim eh, vaš parlament in spregovorim o boju proti raku v okviru te tematske razprave. Razprava poteka v pravem trenutku. Nedavno objavljene eh, raziskave kažejo, da je rak vodilni vzrok smrti v številnih eh, državah kajti umrljivost za kardiovaskularnimi boleznimi pada. Iste raziskave kažejo, da je najvišja umrljivost pri raku ne eh, povezana ne s eh, dejavniki tveganja, temveč z dostopom do zdravstvene oskrbe. Kot vemo, je rak bolezen, ki pogosteje prizadane starejše. Mi, evropejci, živimo dlje kot ljudje v drugih delih sveta in smo zato bolj podvrženi raku. Uh, Kako se torej lotiti vedno večjega izziva, ki ga predstavlja rak za našo družbo? Eh, se bomo prepustili v sodi ali bomo udarili nazaj? Mislim, da smo se kot Evropska unija odločili, da bomo udarili nazaj. Finsko predsedstvo je prepričano, da morajo biti ljudje v središču politik. Eh, predlagamo, da bi začeli z oceno novega koncepta, namreč ekonomije dobrobiti. Ekonomija dobrobiti je holističen večsektorski pristop, ki izpostavlja potrebo po naložbah v ljudi in njihovo zdravje. Zdravstvo in dostop do zdravstva sta ključnega za dobrobit. Eh, zdravstvo tu obravnavamo kot naložbo in zato predlagamo, da bi vlagali v spodbujanje zdravja in preventivo. Vsi evropski državljani bi morali imeti priložnost živeti zdravo in pridobiti zdrave navade, ki so temelj za preprečevanje raka. Prav tako morajo imeti enak dostop do zdravstvene oskrbe, kar je en od, eh, te, eno temeljnih načel Eh, Evrops, socialne Evrope in eh, tudi pomemben element eh, ciljev raz, trajnostnega razvoja. Potrebujemo tesno sodelovanje med različnimi institucijami, deležniki in sektorji. Zlasti se v Evropski uniji zdi, da smo vsi soglasni, da mora biti rak prednostna naloga. To pa terja raznovrstne ukrepe na področju raziskav, dostopa do zdravstva ter presejanja. Aprila letos je sta se Evropski parlament in svet eh, začasno dogovorila eh, o eh, novem elementu v prihodnem programu za raziskave. Dodatne raziskave nam bodo omogočile boljše razumevanje raka ter vzpostavitev boljših preventivnih in diagnostičnih metod. Eh, razvili bomo boljše metode zdravljena in eh, države bodo bolje eh, bolj ciljno usmerile svoje ukrepe. Številni ste večkrat pozvali komisijo k ukrepanju proti raku, zlasti eh, kar zadeva specifične vrste raka. Vzpostavili ste skupino za raka, politične skupine so eh, podale pobude. Sprejeli ste vrsto resolucij, s katerih ste pozvali komisijo in države članice, da okrepijo svoja prizadevanja v boru proti raku. Kar zadeva svet, se tudi države članice um, zavedajo problema raka. Uh, vrsta sklepov in eh, priporočil je posvečenih temu izzivu. Na, drž na strani držav članic so bili sprejeti ukrepi za okrepitev financiranja zdravstvenih sistemov za boj proti temu izzivu. Tudi komisija se je odzvala na naše pozive in rak je ena en od glavnih prednostnih nalog nove komisije. E, predlagamo, da bo komisija predlagala nov program, ki bo tesno povezan z programom Obzorje. Pozdravljamo prizadevanja za tesnejše evropsko sodelovanje pri preprečevanju raka. Po našem mnenju je pomembno, da se države članice učijo ena od druge ter da se dobre prakse izmenjujejo in spodbujajo. Na ta način bomo zagotovili, da bodo vsi evropski državljani imeli enako priložnost živeti zdravo življenje in zmanjšati možnost, da zbolijo za rakom. Veselimo se novega načrta, ki naj bi ga predlagala komisija. Računamo na komisijo, da bo vključila države članice pri razvoju tega načrta, kjer je to uh, ustrezno. Pripravljeni smo tudi na sodelovanje z Evropskim parlamentom pri ozaveščanju o raku kot enem od glavnih vzrokov smrti v Evropi. Najlepša hvala za razpravo in hvala za pozornost. Eh, Najlepša hvala, gospa ministrica. Zdaj pa dobi besedo komisija, ki jo zastopa komisar Andrej Kajtis. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa ministrica, spoštovani poslanci in poslanke. To je verjetno moj zadnji govor v tej dvorani, torej mi dovolite, da sem nekoliko bolj oseben. Prepričan sem, da imam uh, vso pravico biti oseben, ko govorim o raku. Osebno poznam uh, čustvene in fizične posledice uh, te bolezni, kajti zaradi nje sem izgubil tri uh, brate. Vem, kakšen je občutek, ko se soočiš s to diagnozo in veš, da je prepozno za ukrepanje. Zato naj bom jasen. Če želite biti resni glede boja proti raku, je potrebno začeti vlagati sredstva v zdravila, ki jih ne morejo predpisati samo zdravniki ali komisari za zdravstvo. Gre za politično vprašanje. Strinjam se z vami, gospod Weber. Ta zdravila so v rokah tistih, ki oblikujejo politike o eh, kazalnikih oziroma faktorjih tveganja in drugih faktorjih Eh, politične in okoljske narave, ki spodbujajo nastavne kraka. Eh, vse to pa je tudi v naših rokah, če kadimo, jemo hitro hrano ali zlorabljamo alkohol. Gre za ekonomijo eh, dobrega počutja, strinjam se z ministrico. Leta 2013, ko sem nastopil na ta položaj, je bila ena od mojih glavnih prednostnih nalog zaščita zdravja in preprečevanje bolezni. O tem sem veliko pridigal, ampak spremembo paradigme še čakamo, ampak delamo trdo in uspelo nam je doseči nekaj rezultatov. Uporaba tobaka je upadla zaradi protikadilskih kampanj in nove zakonodaje. Eh, uporaba pesticidov in izpostavljenost eh, rakotvornim snovem se je zmanjšala, ker smo ukrepili zakonodajo. Zlasti pa smo tu eh, izboljšali tudi Evropski kodeks proti raku. Evropski informacijski sistem zdaj deluje in je dostopen, spremlja geografske vzorce in pojavnost raka. Eh, po državah ter eh, zbira nacionalne načrte. V zadnjih letih vidimo eh, vedno večjo pokritost z presejalnimi programi za raka dojke in raka materničnega vratu. Veste, da je oktober mesec boja proti raku in nosim ta znak ravno za to priložnost bolj eh, razširjeno cepljenje bo eh, vplivalo na eh, pojavnost, zlasti, ko gre za hepatitis B in človeški papiloma virus. In ponosen sem, da vas lahko obvestim, da je komisija prejšnji teden organizirala prvi globalni vrh o eh, cepljenju skupaj z WHO. In tam je bilo cepljenje proti HPV visoko na dnevnem redu. Od leta 2017 smo vzpostavili 24 eh, evropskih referenčnih mrež. Od teh se štiri specifično ukvarjajo eh, s kompleksnimi eh, vrstami raka, zlasti pri otrocih. In delujejo po vsej Evropski uniji. Naredili smo velik korak naprej, kar zadeva alkohol, kar zadeva označevanje živil. Uh, Eh, kjer smo končno dosegli konsens. Eh, v celoti sem sodeloval z Evropsko organizacijo boj proti raku za boljšo ozaveščenost ter eh, širjenje informacij o novih medicinskih pripomočkih, ki so prišli na trg. Sprejeli smo tudi ambiciozno rešitev, da skupaj ovrednotimo oziroma pregledamo pravila o Eh, zdravilih za redke bolezni, kajti zdravljenje raka pri otrocih je velik izziv. Ja, ampak s tem še nismo končali, še naprej eh, bomo nadaljevali s svojimi prizadevanji. Sam si želim, da bi lahko uh, storil še kaj več, kajti soočeni smo številnimi izzivi, uh, staranjem prebivalstva, uh, morbidnostjo iz več razlogov, z rastočimi stroški bolezni ter novimi boleznimi. Uh, Nažalost pa še vedno namenjamo samo tri odstotke naših sredstev za preventivo. To je kapljica v morje. Povečati moramo ta delež in zagotoviti, da tisto, kar porabimo, porabimo učinkovito. Način, kako bi lahko to storili, je, da zagotovimo izmenjavo najboljših praks med državami članicami. Usmerjevalna skupina Evropske unije za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in upravljanje eh, nenalezljivih boleznih. Eh, ima jasne prednostne naloge in prepoznava najboljše prakse, ki jih je mogoče prenesti in nadgraditi s podporo Evropske unije. Portal najboljših praks eh, komisije se je tudi izkazal kot učinkovito orodje, kajti zbira najkakovostnejše prakse, ki jih je mogoče reproducirati po Evropi. Eh, interaktivna platforma za zdravstvene politike pomaga tudi civilni družbi, med drugim tudi organizacijam pacijentov ter eh, zdravstvenim strokovnjakom pri spodbujanju eh, razprav o zdravstvenih vprašanjih, zlasti vprašanjih povezanih z rakom. Uh, imamo tudi redna poročila o stanju zdravja v Evropski uniji, s katerimi pomagamo državam članicam bolje usmerjati zdravstvene politike. Uh, obveščanje državljanov o tveganjih in omogočanje zdravih odločitev, to je ključen element kakršnekoli preventivne strategije. In eh, na ta račun smo tudi vključili veliko vidikov zdrave prehrane v kmetijsko zakonodajo. Tehnološki in znanstveni napredek nudita ogromen potencial, ko gre za obravnavo in zdravljenje raka. V prihodnje, naprimer, lahko pričakujemo, da bomo imeli bistveno več specifičnih zdravil glede na genski podpis vsakega pacijenta. Zelo me veseli, da smo že eh, začeli z evropsko pobudo eh, milijon plus en genom. Eh, raziskave in razvoj pa so ravno zato tudi vrščas prednostna naloga komisije. Preko okvirnega programa je Evropska komisija vložila približno 2,8 milijard evrov od leta 2007 v preprečevanje, diagnostiko, zdravljenje in kakovost življenja eh, rakovih bolnikov. Od leta 2020 naprej bomo eh, v, obdu, v programu obzorje spodbujali eh, čim širše razprave in v okviru tega je komisija vključila tudi nov pristop, s katerim bomo spostavili koalicije za reševanje največjih izzivov, vključno z rakom eno od prvih področji, eh, ki je tu izpostavljeno, so prav ukrepi proti raku. Tu želimo mobilizirati številne akterje, vključno z državljani, pacijenti in vsemi, ki jih bolezen prizadeva. Eh, delo, ki se je začelo z referenčno mrežo za redke bolezni, lahko eh, pripelje do boljšega ekosistema za pacijente, ki bo uporabljal eh, masovne podatke in eh, zagotovil eh, ekosistem, ki bo bolj učinkovit tudi v boju proti raku. Pa še nekaj besed o pobudi, ki je v teku in igra ključno vlogo v razpravah o inovacijah. Predlog komisije za uredbo o krepitvi sodelovanja Evropske unije eh, pri ocenah tehnologije poskuša olajšati dostop do inovativnih zdravstvenih tehnologij in eh, glavni cilj danes je ravno izboljšati dostop do zdravljenja. Eh, parlament eh, mora ta predlog še obravnavati in računam na vašo podporo, da bo ta pobuda lahko uspešna. Eh, Eh, upam, da bo dosje zaključen še pod finskim predsedstvom. Vse to so pomembni koraki v pravo smer. Ključno pa je, da te inovacije eh, in eh, ta napredek doseže tiste pacijente, ki to najbolj potrebujejo. Veseli me, da tudi novi komisar eh, veliko govori o tem, da mora Evropska unija eh, zagotoviti ustrezna sredstva, da se bo odzivala na potrebe. Eh, novo izvoljena predsednica pa je med svoje prednostne naloge uvrstila tudi boj proti raku. To je zelo pomembno. Gospe in gospodje, rak je neumorna bolezen in ne smemo popuščati. Zahvaljujem se vam za vso podporo tekom mojega mandata in izkoriščam eh, to priložnost, da spodbudim eh, svet, evropske institucije in vse ostale, da eh, ponovno zaženemo politično voljo v boju proti raku. To se je zgodilo na zadnje v 90-ih, ko je François Mitterrand zagnal pobudo Evropa proti eh, raku. In eh, ta pobuda je eh, prinesla veliko koristi. Še naprej si moramo prizadevati za boj proti raku, izboljšanje zdravljenja ter preventive. Najlepša hvala in veselim se že vaših prispevkov. Much, hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu političnih skupin dobijo besedo poslanci. Najprej gospa Kopač v imenu ELS. Izvolite. Pani predsednica, pani in panovje poslanci. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Vsako leto 9 milijonov umre po vsem svetu zaradi raka. evropske države porabijo na, sto, na stotine milijonov evrov za boj proti raku. Vendar ali lahko rečemo, da smo zmagali v tej bitki proti največjemu ubijalcu uh, eh, 21. stoletja? Ne, ali lahko strinjamo kaj več? Seveda. Govorimo o evropski solidarnosti, združimo svoje moči in ustvarimo evropski odgovor za to ustvarimo evropsko eh, strategijo za boj eh, za zgodno odkrivanje raka. Moramo dati nov zagon raziskav, moramo stvarjati evropska partnerstva, ki temelijo na sodelovanju akademskih centrov in specializiranih bolnišnic. Sodelujmo, izmenjujmo najboljše prakse in izkušnje iz kliničnih preskusov. Dajmo enake pravice pacijentom z rakom na vzhodu in zahodu Evrope. Rak ne pozna meja, rak, rak nima državljanstva. Zato vas pozivam, da delamo onkraj naših strankarskih usmeritev in se skupaj borimo proti raku. Eh, le tako bomo kaj storili. Predsedniki političnih skupin imate možnost po členu 207 poslovnika Evropskega parlamenta. In pacijenti z rakom lahko računajo na nas in mi kot poslanci Evropskega parlamenta jih ne smemo razočarati. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine socialistov in demokratov. Gospa Čerdaš, eno minuto izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zavedamo se, da je rak uh, drugi najpomembnejši razlog oziroma vzrok smrti v Evropi, da imamo vsako leto 3 milijone novih primerov. Rak zelo vpliva na zdravstveno varstvo, pa tudi na celotno gospodarstvo v EU. 30 odstotkom rako bi se lahko izognili, če bi zmanjšali dejavnike tveganja. Torej, če bi uporabljali znanstveno potrjene strategije. Trenutne naložbe niso dovolj, moramo zato povečati naložbe, naložbe v primarno preventivo s pomočjo politik, ki spodbujo boljši način življenja in bolj zdravo okolje. Prav tako moramo zagotavljati zgodno odkrivanje raka. Zato moramo podpirati znanstvene raziskave, ki temelijo na uh, dokazih, prav tako moramo podpreti kohortne študije, tako da bomo lahko čim bolj izkoristili znanstvene izsledke. Sedaj pa gospa Trile Lenoir v imenu Renew Europe, izvolite. Don't... Gospa predsedujoča, sama sem onkologinja že več desetletij in št... Evropejci potrebujejo Eh, načrt proti raku. Potrebujemo evropski, eh, evropske možnosti za dostopanje do zdravil po dostopnih cenah. Eh, in moramo dati na voljo sredstva v okviru obzorja 2020. Potrebujemo evropski odgovor za redke rake in pediatrične rake. Pediatrične rake ubija 6 milijonov otrok letno. Eh, rak je bolezen telesa, pa tudi bolezen socialne nepravičnosti, kajti neenaki smo, ko gre za preventivo. Neenako smo izpostavljeni rakotvornim snovem, neenako smo eh, ozaveščeni glede tveganj. Um, Eh, kajenja, slabe prehrane in tako naprej. Nismo enako eh, oboroženi, ko gre za eh, dezinformacije glede raka materničega vrata. Nimamo enakega dostopa do kakovostnega zdravljenja. In tudi v fazi uh, po bolezni nimam enakih pravic ko gre za vračanje na delovno mesto in tako naprej. Torej, potrebujemo evropski program in uh, to pomeni, da moramo začeti zmanjševati neenakosti in moramo imeti bolj solidarno zdravstvo v Evropi in bolj pravično zdravstvo. Hvala. Merci, merci Hvala. Lepa sedaj pa v imenu zelenih. Gospa Rivazi, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Ena od treh evropejcev eh, dobi raka v tekom svojega življenja. Vsako leto 1,3 milijona ljudi umre zaradi raka v Evropski uniji. Te številke so dramatične in poleg tega se povečujejo soočamo se z eksplozijo kroničnih bolezni in nekateri strokovnjaki pravijo, da, bo, da se bo do leta 2030 podvojilo število rakavih obolenj v Evropi. Torej gre za res nujno situacijo. Torej seveda potrebujemo evropski načrt za boj proti raku. Gre za preventivo, gre za zdravljenje, gre za paljativno oskrbo. Moramo izboljšati Eh, situacijo v vseh fazah, vendar pa je rak pogosto večfaktorska bolezen. Evropski eh, kodeks za boj proti raku obstaja že eh, več let in ima 12 priporočil. Rekli smo, ne kadite, ukvarjate se športom, pazite na prehrano, pazite na sonce in tako naprej, vendar kljub temu imamo vedno več raka. Zakaj? Zato, ker morda ne gledamo pravo smer in morda bi morali imeti več faktorski akcijski načrt. Morali bi morda reči, da je treba preprečiti oziroma prepovedati nočno delo žensk, ki bistveno poveča uh, raka na dojkah. Morda bi morali ukrepati glede pesticidov, morda bi uh, morali pre prepovedati endokrine motilce in s tem bi morda izboljšali uh, zdravje potrošnikov, ki bi bili manj izpostavljeni takšnim ostankom v hrani in vodi. Moramo eh, zmanjšati onesnaženje zraka, torej res moramo delati na preventivi pa moramo seveda zagotoviti tudi dostop do zdravil za vse, moramo se boriti uh, proti temu, da nekje ne dobijo zdravil, vsekakor pa se moramo na vseh ravneh lotiti tega boja. Hvala, sedaj pa v imenu skup skupine ID. Ena minuta za gospod Baldesar, izvolite. Dragi kolegice in kolegi, zelo sem razočarana s programom predsednice Vonderlajn, ki je zdravnica tako kot jaz, vendar se ni eh, lotila eh, reforme svežna glede zdravil in čezmejnega zdravstva. Vendar le bi morali razmišljati o blagostanju naših državljanov. Upam, da bo torej prišlo do nečesa vsaj iz tega, ker je napovedala, da se bo borila proti raku moramo si prizadevati za preprečevanje raka, za, diagno, za boljšo diagnostiko, za boljše zdravljenje. Eh, potem pomislimo na pacijente, ki imajo redke eh, tumore in njihovo življenje je zelo zapleteno. In v Evropi obstajajo načini, kako se eh, s tem spopasti. In V imenu italijanskih pacijentov prosim od komisije, da sprejme priporočila in jih začne izvajati. Če želimo reševati življenja, potem moramo to storiti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine EKR. Ena minuta in pol za gospod Kopčinsko. Izvolite. Pani Gospa predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje. Svetovna zdravstvena organizacija želi oziroma opozarja na to, da je rak drugi vzrok smrti na svetu. In slišali smo, kakšne so številke, koliko ljudi umre zaradi raka vsako leto. Evropska unija in Evropski parlament sta sprejela številne ukrepe, s katerimi bi se radi borili proti raku, pa v državah članicah to očitno ni dovolj, nimamo dovolj sredstva na voljo, nimamo dovolj ukrepov, ki bi se izvajali. Deset držav članic, tudi moja država članica, sedaj sodelujejo v dogodku Teden raka in rada bi pozvala svet naj zagotovi, da bodo države članice imele dostop do dostopnih zdravil, s katerimi se bodo lahko borile proti raku. Nisem le poslanka, sem zdravnica in mislim, da morajo imeti vsi pacijenti enako pravico dostopa do inovativnih načinov zdravljenja, ne glede na to, odkot prihajajo kajti vsi smo lahko nekega dne pacijenti. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine GUE za minuto in pol eh, gospa Konečna, izvolite. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Naj povem, da sem zelo eh, zadovoljna, da se nova predsednica komisije kot tudi skupina ELS se začela zavedati, da je rak pravzaprav prioriteta za to novo obdobje, ki ga sedaj začenjamo. Gre za težavo, ki je zelo velika in pomembna in komisija doslej ni storila dovolj za boj proti raku. Zelo pomembna je preventiva, prav tako je treba reči, da komisija uh, se ni dovolj dobro odzvala na težavo z uh, endokrinimi motilci, kajti ravno ti so eden od razlogov za uh, rak v družbi, so pa zelo širok pojav. Evropska komisija, ko je šlo za glifosat, ni ravnala, kot bi morala. Strokovnjaki so nas opozarjali v glede tega. In prav tako moramo poskrbeti za boljše diagnosticiranje. Če pa se ne bomo uh, borili proti vzrokom za rak, ne bomo dosegli tega, da bi to bolezen izkoreninili. Zdravniki, organizacije pacijentov prav tako morajo, se morajo odzivati, moramo se boriti proti raku, moramo podpirati podpreti pacijente, prav tako moramo podpreti družino in prijatelje, kajti tudi oni trpijo zaradi tistih, ki so oboleli za rakom. Torej, komisijo pozivam naj začne bolj odločno ukrepati. Sedaj pa za nepovezane poslance, gospod Bul, izvolite, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoča diagnoza uh, rak je nekaj, kar res spremeni življenje, vzpostavi uh, vzdušje strahu. Uh, sem zdravnik in tudi moj oče je umrl zaradi raka prostate. Vendar s pomočjo zgodnejšega odkrivanja in napredka v farmaciji je prišlo do boljših prognoz za marsikoga vendar oportunisti ustvarjajo vzdušje strahu v Združenem kraljestvu. Pacijentom rečejo, da če bo Združeno kraljestvo zaposlilo EU brez dogovora, potem bo prišlo do pomankanja zdravil uh, proti raku. Zato je pomembno, da skupaj delamo, zato, da zagotovimo, da se to ne bo zgodovilo. Kot zdravnik sem se pogovarjal z ljudmi v farmacevtski panogi in jasno je, da je prišlo do veliko uh, načrtovanja za izid brez uh, dogovora. Tri eh, farmacijske družbe v Franciji so mi povedali, da je Združeno kraljestvo zelo pomemben trgovinski partner in da bodo zagotovili, da bo trgovina potekala kot doslej mi vsak mesec uvozimo in izvozimo zelo veliko zdravil, trgovina je recipročna in upam, da se mi boste vsi pridružili in da boste pomagali vsem bolnikom z rakom. Moramo sodelovati in upam, da se strinjate z mano, da eh, politične igrice z človeškimi življenji niso spremljive. Hvala lepa sedaj pa minuta in pol za gospo Šujico. Izvolite. Hvala lepa. Veseli me, da danes to obravnamo ravno na začetku tega zasedanja. Torej, to bo ena naših prednostnih nalog. Tu ni političnih razlik in tudi Brexit ne bi smel vplivati na to temo. Več govornikov je že dejalo, da je, je rak eden glavnih vzrokov za smrt Evropske unije, zlasti v srednji in vzhodnji Evropi, kjer je nižji BDP in mislim, da moramo to odpraviti. Ko govorimo o enakosti, potem moramo tudi tu doseči enakopravnost. Moramo imeti enak dostop za zdravila za vse pacijente, ne glede na to, odkot prihaja. Zato upam. Sveda, pohvalim delo obstoječe komisije, upam pa, da bo tudi nova komisija in tudi naša nova komisarka med svojimi prednostnimi nalogami to obravnavala in da bo veliko dneva vloženega v preiskave, v raziskave. To je zelo pomembno in moramo zagotoviti vsem pacijentom enak eh, dostop do zdravil, do pametnih zdravil. Ko gre pa za plastiko, pesticide in tako naprej, moramo tudi tu zagotoviti pravo ravnovesje upam, da bo tudi nova komisija ta vidik obravnavala in da bomo imeli nov evropski načrt za boj proti raku. Sodelovala sem uh, na več konferencah uh, Fight and Win na Hrvaškem in v Bruslju in upam, da bom lahko tudi znotraj komisije prispevala uh, k temu boju. To je boj vseh nas, ne glede na to, ali smo levi, desni. In hvala gospodu Vebru, ki je danes to predstavil kot ključno razpravo za razpravo tega parlamenta. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Jongerius, eno minuto izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rak je huda bolezen ki povzroča ogromno trpljenja, bolečine v Evropi. Eden od desetih drž državljanov uh, dobi raka in se zdravi. V zadnjih petih letih imam, smo sprejeli več ukrepov glede rakotvornih eh, dejavnikov. Dizel je bil prvič pri, priznan kot rakotvorna snov v Evropi. In torej moramo eh, še naprej se boriti, moramo biti ambiciozni, moramo se boriti za to, da ne prihaja do raka zaradi poklicnih dejavnikov. Torej moramo sprejeti ukrepe za vse rakotvorne snovi. Kajti to, da nekdo zboli zaradi tega, ker dela, mislim, da je nekaj grozljivega. Hvala. Hvala, gospa Riz. Hvala. Torej, bi se zahvalila gospodu komisarju, ki eh, gre sedaj, ki bo sedaj drugi nadaljeval eh, svojo kariero, a vendar naj povem, da smo res zelo dobro sodelovali na področju zdravja. Če se spomnite, pred tremi leti sem vas tu nagovorila in vam prebrala elektronsko pošto gospe NN, uh, eh, ki je mamica otroka, ki je dobil raka. Spodbudila, oziroma pozvala nas je, naj se bolj odločno borimo proti tej bolezni, ki ubija veliko otrok. In potem smo se v soglasnosti sprejeli rezolucijo glede razvoja pediatričnih zdravil. In sedaj uh, zahtevamo posebno evalvacijo za ta zdravila, ne pa da zgolj prepolovimo dozo za odrasle. Sedaj čakamo na oceno uh, uredbe o pediatričnih zdravilih. In to je seveda nujno, kajti leta 2006 je bilo sprejetih oziroma danih na trg le šest pediatričnih zdravil. Šest. In zelo pomembno je torej, da se odzovemo na te uh, potrebe v pediatrični medicini. In uh, moramo zagotoviti, da uh, bomo torej uh, to tudi vključili v načrt gospe von der Leyenove. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj je pa minuta in pol za gospod Milan. Merci, madame. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rak je drugi vzrok za smrt v Evropi in moramo pospešiti uh, raziskave. In imamo vedno več dejavnikov, ki povzroča raka. Eh, gre za okoljske in psihološke dejavnike. Rak je vedno bolj večfaktorski uh, In uh, mislim, da moramo obravnavati vse te vidike in moramo okrepiti uh, evropsko sodelovanje. To pomeni, da uh, se moramo zavedati, da farmacijski lobby ogromno zasluži in ga je treba tu nadzirati. Odkrite molekule morajo iti na trg in morajo biti tudi dostopne vsem moramo okrepiti raziskave na področju eh, pediatrične onkologije, ki je trenutno na mrtvi točki v Evropi. Moramo eh, torej razmišljati o novih, o novih oblikah terapij in eh, prav tako ne smemo dopuščati tega, da ni zelo zdravil v Evropi. Moramo zagotoviti torej evropsko sodelovanje na vseh ravneh. Hvala lepa, sedaj pa gospa Višnjevska, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Gospe in gospodje, se strinjam s tem, kar je bilo ravnokar rečeno. Namreč bolje moramo nadzorovati farmacevtski lobi, kajti ta lobby in industrija ogromno služita in to na plečih obolelih revnih. Predstavili ste grozovite številke in za tem številkami se skriva življenja. In tem ljudem uh, se pove, da so dobili diagnozo raka. 1,3 milijona ljudi je leta 2015 v Evropi umrlo zaradi raka. Uh, to je ena četrtina vseh smrti vsako leto um, dobi to diagnozo 35 tisoč otrok, 6 tisoč uh, otrok potem umre na leto in starši res prosijo za dodatna sredstva, za to, da se bojimo proti tej bolezni. Torej želimo več sredstev, zato da smo lahko bolj učinkoviti v našem boju proti raku. Ustvariti moramo dobre pogoje tudi na zakonodajni ravni v Evropski uniji moramo spodbuditi sodelovanje in pa čezmejne raziskave, prav tako tudi prenos znanja, tako da lahko bolje izkoristimo intelektualni potencial znanstvenikov v vseh državah članicah. Zato lahko povečamo število preživelih, ravno z izmenjavo najboljših praks z spodbujanjem dobrega zdravja počutja ter lahko tudi izboljšamo usposabljanje za zdravnike. Hvala lepa, gospa Kontura, minuta. Ja, Hvala lepa, predsedujoča, kolegi in kolegice. Vsako leto ena cela tri milijona ljudi v Evropi umre za rakom, to je šestindvajset odstotkov vseh smrti. Eh, ne govorim o eh, raku na prsih, To je najbolj pogosta oblika raka za ženske, eh, ki povzroči smrti. 552 tisoč um, primerov in 131 tisoč umrlih je bilo leta 2018 v Evropi, ampak če bi vnaprej ugotovili, kje je problem, se lahko marsikaj že prepreči z vnaprejšnjim zdravljenjem. Zato moramo povezati države članice aktivnosti in programe za preprečevanje moramo usklevati, vse moramo postaviti v ospredje. Tako lahko poskrbimo za to, da bodo imeli vsi bolniki celosten dostop do zdravljena. Potrebujemo torej tudi dodatne ukrepe, tako da se odpravi stigma. Želimo, da imajo vsi dostop do zdravljenja. Gospa Kirjaki je z uh, eh, Cipra in je odločena za to, da bomo pripravili prvo evropsko strategijo za boj proti raku. Hvala lepa, gospod Li, za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospod komisar, dragi kolegi in kolegice, vprašanje raka je za marsikoga zelo osebna tema, tudi za me. Pred nekaj časa je pri 46 letih zaradi raka umrl eden mojih najboljših prijateljev in to je tudi eden od razlogov, zakaj sem z Manfredom Webrom in eh, drugimi eh, že, nekaj, že kar dolgo časa delal na tem, da bi to temo eh, postavili v spredje. Kot ELS smo se pred dvema letoma zavezali, da bomo dali svoj prispevek na tem področju in da bi prispevali k temu, da čez 20 let ne bo nišče več umrl za rakom. Tega ne bomo dosegli sami, tudi države članice nosijo ogromno odgovornost po načelu subsidijarnosti, ampak marsikaj je mogoče. Lahko poskrbimo za to, da so podatki bolj povezani, imamo veliko registrov, ki pa niso povezani in na ta način ne koristijo državljanom. Tudi torej potrebujemo več evropskega sodelovanja delovanja, potrebujemo tudi več raziskav in zato pozivam eh, svet, da eh, ponovno razmislijo o znižanju sredstev pri obzorju, kajti to je ravno nasprotno od tistega, kar pravimo. In pa še nekaj, kar zadeva eh, komentarje zagovornikov Brexita, ki so že odšli iz dvorane. Strokovnjaki opozarjajo, da bo prišlo do težav pri oskrbi zdravilju v primeru Brexita, zlasti Brexita brez dogovora. Uh, Eh, ampak tega ne moremo ignorirati. Eh, stranka proti Brexitu, pa, eh, stranka za Brexit pa se obnaša, kot da lahko zaneti požar in ga potem prepusti drugim, da ga bodo pogasili. Neodgovorno se je zaradi političnih igric igrati življenji. Sales. Hvala lepa, sedaj pa minuta, gospod Gonzales Casares. Veseli me, da to danes obravnamo in veseli me, da je to sedaj med prednostnimi logami nove komisije. To je ključnega pomena. Najbolj pomembno pa je preventiva. Moramo napredovati, ko gre za izobraževanje glede eh, zdravja naše državljane, moramo ozavestiti glede dejavnikov tveganja. Prav tako moramo sprejeti zakonodajo. Recimo, ko gre za boj eh, proti kajenju, eh, se, eh, smo se soočamo s tem, da imamo sedaj nove elektronske cigarete, na kar naša zakonodaja ni pripravljena. In eh, kar zadeva pozorje 2020-2020, moramo spodbujati tiste pobude, ki delajo na področju inovacij, ko gre za tekočo biopsijo, to lahko pomaga k boljši in hitrejši diagnozi, gospod in gospodje kljub vsem prizadevanjem bodo ljudje še naprej umirali zaradi raka, zato ne smemo pozabiti na uh, družinsko razsežnost te bolezni. Moramo poskrbeti za tiste, ki skrbijo za, za te bolnike. Moramo zagotoviti pacijentom uh, eh, možnost dostojne smrti. Hvala za minuto in pol, gospa Solis Perez. Hvala, gospa predsedujoča inovacije in raziskave so ključnega pomena, če želimo premagati rak. In ravno na tem področju lahko parlament odigra ključno vlogo, kajti ravno ta parlament lahko zahteva naj obzore 2020 vsebuje dovoljšna sredstva za, ta, za to, da lahko naši jezikovalci delujejo in delajo. Potrebujemo boljšo Uh, koordinacijo med raziskovalnimi centri, podjetji, pacijenti, zato da bomo lažje razvili nova zdravila in da bodo ta zdravila čim prej prišla na trg in da ne bomo nikogar pustili zadaj. Zato moramo sprejeti zakonodajo, zato da bomo omogočili uporabo novih tehnologij, zato da bomo lahko uporabili umetno inteligenco, ko gre za podatke eh, pacijentov. Sveda pa moramo zagotoviti vsa vsa pravila glede pravic pacijentov. Državljanom rada povedala, da v evropskih institucijah moramo sodelovati zato, da zagotovimo, da bodo lahko raziskovalci imeli dovolj sredstev na voljo, zato da se lahko borijo proti tej grozljivi bolezni. Hvala lepa. Gracias, the next speaker. Hvala lepa. Sedaj pa minuta. Gospa Regimenti. Hvala, gospa predsedujoča. Današnja razprava je zelo pomembna za zdravje vseh evropejcev in potrebujemo odločen odziv in potrebujemo sodelovanje med skupinami. Um, ozdravitev raka je zelo pomembna, uh, je pa povsem odvisna od okoljskih in zdravstvenih uh, Eh, vidikov in moramo se zavedati, da so zelo škodljivi eh, ostanki ohranjeni v zraku, ki ga dihamo in eh, moramo ohraniti okolje, le tako bomo lahko zmagali v boju proti raku. Moramo podpreti raziskave, moramo podpreti razvoj bioloških zdravil in ta zdravila so lahko boljša in manj škodljiva od kemoterapije. Uh, kemoterapija je lahko zelo škodljiva, to sem večkrat videla kot zdravnica. In naši državljani uh, računajo, da jih bomo zavarovali. Imajo pravico do zdravja, zato moramo storiti, kolikor lahko, uh, zato da se skupaj spopademo s tem zelo pomembnim izzivom. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Đureš Nikolsonova, minuta. Hvala lepa. Podatke kažejo, da obstaja velika neenakost v dostopu do zdravljenja, sploh pri mladih in to potem pomeni tudi za 20 odstotkov višjo preživelost eh, napram drugim. To predvsem pomeni težave za vzhodno in pa srednjo Evropo. Slovaška je že takšna država. Eh, Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da ima ravno Slovaška drugo največjo umrljivost v Evropi. Um, okoli 250 eh, ljudi umre na 100 tisoč prebivalcev na Slovaškem. Imamo velike težave zaradi neenakopravne obravnave, sploh za nekatere bolnike, prav tako imamo ogromno uh, čakalne dobe za operacije in prav tako ni prave oskrbe po operacijah. Zato pozivam komisijo ter države članice, da ponostave dostop do najboljših možnih diagnoz ter pa zdravljenja za vse mlade pacijente, ki so zboli za rakom v Evropski uniji. In še nekaj, kar je pomembno za konec, prosim vse kolege, da podprete tudi večjo zaveščenost eh, um, glede raka um, za mlade. Um, zlati traket sem vam poslala prejšnji teden, prosim, da ga nosite. Hvala lepa, sedaj pa gospa Monserrat, vi naslednja. Hvala, gospod predsedujoča. Evropa se sooča s številnimi eh, izzivi, soočamo se z Brexitom in tako naprej, vendar na milijone evropejce pa se sooča z mm, grozljivo realnostjo, ki ni tako medijsko izpostavljena gre za rak. Vsi smo ga že doživeli od blizu, realnost številki je nesporna. 1,4 milijona evropejcev bo letos umrlo zaradi raka, 40 odstotkov državljanov EU bo dobila rak v nekem trenutku svojega življenja. In kljub tej kruti realnosti obstaja upanje. Smrtnost zaradi raka se je zmanjšala za 10 odstotkov med 30 in 40 odstotkov rakov je preprečljivih. Kako? Tako, da spremenimo naše življenjske navade. Moramo spodbujati zdravo prehrano, moramo skrbeti za zrak, ki ga dihamo, moramo nehati kaditi in živeti manj sedeče. Prav tako pa moramo eh, skrbeti za mentalno zdravje naše družbe. Stres, anksioznost, vse to škoduje. Da bi to vse dosegli, moramo imeti evropski pristop, moramo izboljšati preventivo in preprečevanje, moramo več vlagati v uh, raziskave, moramo izboljšati uh, dostop uh, oziroma uh, pristop glede pacijentov. Pacijenti potrebujejo holističen pristop. Rak ima veliko obrazov in mi se moramo ukvarjati s vsemi temi obrazi. To je cilj uh, načrta boja proti raku, ki ga bo vodila Evropska ljudska stranka. S tem bomo skušali izkoreniti to bolezen, skušali bomo dati upanje na tisoče uh, evropejcem. Zato pozivamo predsednico von der Leyenovo, naj, naj se bori proti raku in naj bo to ena pomembnih prioritet za to komisijo. Hvala minuta, gospod Palmer, prosim. Hvala lepa. Veliko čast mi je, da v tej razpravi uh, omenim Jackie uh, eh, Utkok iz mojega volilnega okrožja, uh, ima rak na prsih, ampak je pa tudi velik navdih in pa gonilna sila za kampanjo Down to Work, torej začnemo delati. S tem želimo zagotoviti čim boljše pravice na delu za ljudi, ki so zboleli za boleznijo. Uh, sedaj sodelujejo z kongresom in pa z sindikati, ter pa tudi z Evropskim združenjem za boj proti raku. Vsi skupaj sedaj pozivamo komisijo, eh, da se pripravi Evropski načrt za boj proti raku, tako da se vključi tudi specifično preventivo, da se omogoči zbolenje za rakom, da so še vedno na delu in da normalno, dostojno delajo, kolikor se le da kolikor časa zmorejo in želijo. Zato pozivam komisijo, da ukrepa glede tega. In prosim poslance, iz celega parlamenta, da podprejo to kampanjo. Um, Začnimo delati down to work. Uh, v prejšnjem mandatu sem tudi sam sodeloval pri začetku te kampanje. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospa Zakoropolo, minuta. Gospa predsedujoča, gospodine gospode, v celoti podpiram pobudo um, Osrema Moderline za evropski načrt za boj proti raku. Uh, sem pa pripričana, da moramo storiti še več kot to. Poglejmo si konkreten primer. Um, ehm, naprimer, um, ehm, rak eh, na um, debelem črevu je eden izmed najhujših rakov. Um, 90 odstotkov eh, umrlih je v državah v razvoju, več 100 tisoč ljudi umre. Ampak lahko bi jih rešili tudi zaradi nekaterih zdravljenj in pa uh, diagnoz. Potrebujemo seveda tudi upoštevanje trajnostnega razvoja, ter pa upoštevati moramo načrt generalnega direktorja uh, eh, SZO. In večkrat smo se zauzeli za zaveze, za svetovna zdravljanja. Vsi skupaj moramo tudi evropski načrt vključiti uh, zunanje delovanje, mednarodno delovanje. Kajti ne moremo dopustiti tega, da ljudje umirajo uh, zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili, lahko bi jih zdravili. To velja za Evropo, pa tudi po celotnem svetu je situacija enaka. Hvala lepa, sedaj pa gospa Benjo minuta. Hvala lepa. Na zadnjem odboru za okolje sem govoril o tem, da ni zadosti zdravil v Evropi in eh, Te pripombe so naletele na gluha ušesa, nihče ni odgovoril, zato bi rada to še enkrat podarila. Ni zadosti zdravil v Franciji. Prav tako selimo proizvodnost zdravil izven Francije, izven Evrope. To je dodaten problem. Prav tako um, včasih um, nekateri sploh ne proizvajajo zdravil, ker um, ne povzročajo dobička. Um, zato nekaterih uh, tipov raka sploh ne zdravijo več, sploh ni več zdravil za nekatere tipe bolezni. Uh, To pomakanje zdravil je velik problem. 80% vseh zdravil se um, proizvede izven Evrope, pred 20 leti je bil ta odstotek samo 20%, torej nujno moramo ukrepati za to proizvodno v Evropi. Nekateri pa mislijo samo na dobiček in na rentabilnost. Ne, zdravljenje mora biti dostopno za vse. Moramo pogledati, kako lahko ponovno v Evropi proizvamo nekatere zdravila ali pa da nakopičimo rezerve teh zdravil, če je to potrebno. Hvala lepa. Sedaj pa. Gospa Mazurek, minuta. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, obchodzimy europejski. Hvala lepa. Gospe in gospodje, sedaj uh, e, preznujemo Evropski teden boja proti raku in moramo govoriti o tej pomembni temi. Evropski parlament mora podpreti ukrepe vseh držav članic tako da imajo vsi pacijenti enak eh, dostop do sodobnega zdravljena. Potrebujemo zadosti sredstev za to in potrebujemo preventivo. Na voljo imamo določeno strategijo za to, da postavimo diagnozo in pa zdravimo raka na polskem. Prav tako si lahko medsebojno delimo izkušnje in mislim, da morajo tudi evropske institucije podpirati to sodelovanje. Bolniki morajo vedeti, da jim bomo pomagali v vseh državah članicah. In to velja za bogate in revne. Vse moramo pomagati. Prav tako je treba poskrbeti za to, da ima Evropska unija na voljo instrumente, da se pomaga državam članicam. Življenje ima isto ceno v vseh državah članicah in to moramo imeti vedno pred očmi. Hvala lepa, sedaj pa minuta in pol, gospa Franson.